Potem 55. predlog spremembe, ta je bil zavrnjen. Trinštirideseti predlog spremembe je bil tudi zavrnjen. 56. predlog spremembe zavrnjen. Sedeminpetdeseti predlog spremembe je bil prav tako zavrnjen. Štiriinštirideseti predlog spremembe je bil zavrnjen. 29. predlog spremembe je bil zavrnjen. Osemdeseti predlog spremembe prav tako zavrnjen. Oseminpetdeseti predlog spremembe sprejete. 13. predlog spremembe je bil zavrnjen. Devetinštirideseti predlog spremembe je bil sprejet. Devetinpetdeseti predlog spremembe je zavrnjen. 60. predlog sprememb je bil zavrnjen. Petnajsti predlog spremembe je bil zavrnjen. Sedemnajsti predlog spremembe, prvi del, je bil sprejet. Drugi del 17. predloga spremembe je bil sprejet. Tretji predlog spremembe je bil zavrnjen. Dvaintrideseti predlog spremembe je zavrnjen. 61. predlog spremembe zavrnjen. To, rezultat, to so bili rezultati glasovanja glede prvega sklopa v zvezi s skupnim predlogom resolucije. Vse želim obvestiti, da bodo rezultati glasovanja o drugem sklopu predlogov sprememb za ta skupni predlog resolucije naznanjeni ob pol devetih. Torej, v 8 uri in 30 minut danes zvečer, zato ker glasove še zbiramo in preštevamo. Torej, ob pol devetih danes bomo najavili rezultate glede drugega sklopa tega skupnega predloga. Zdaj smo pač predstavili tiste rezultate, ki smo jih imeli v zvezi s tem sklopom, zdaj pa predlagam, da nadaljujemo s tretjim glasovalnim sklopom. Glasovali bomo o tretjem bloku amantmajev glede skupnega predloga resolucije o sklenu ukrepanje EU za, spo, za spoprijemanje s, pa, s, pandemi, s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. Kot veste, bo postopek za glasovanje posem enak kot pa uh, pri prvem in drugem glasovanju. Tretje glasovanje bo trajalo do šestih Začenjamo torej z glasovanjem zdaj, glasovali pa bomo do šestih. Do šestih imate čas, torej da glasujete. Rezultate glede tretjega sklopa, torej glede tretjega glasovanja, ki se odvija zdaj, bomo naznanili ob 10 uri in 50 minut danes zvečer. Torej, ob, glede drugega sklopa, ali boste rezultate slišali ob pol devetih, ob 10.30, ob 10.50 zvečer pa boste lahko slišali rezultate glasovanja v zvezi s tretjim sklopom. Glasovanje je torej odprto, s tem pa zasedanje tudi prekinjam.